organizacijo. E, ta kamp je bil odprt šele pred enim mesecem in e, to je res e, zmaga, ki smo jo dosegli zelo hitro. Najlepša hvala še enkrat. Hvala, gospod Stevenson. Sedaj prehajamo na glasovanje. Proračun za leto 2011. Prva sprejembe ena, kdo je, dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prva sprejembe tri, za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe ena, kdo je za, proti, poslanec Salato. No, Gospod eh, predsedojoči, ne najdem glasovalnega kartončka, želel pa bi glasovati. Kaj naj stori? Poslanec Salato, tukaj zadaj. Za je urad, ki se ukvarja z dodeljevanjem teh eh, kartonov oziroma kartic, prosim, če se napotite tja. Še enkrat, tukaj za dvorano je urad za razdelitev kartic. Uh, amandma je enak, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. No, prosim vas. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Štiri. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Sedaj glasujemo o celotnem spremenjenem predlogu resolucije. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino smo sprejeli ta predlog resolucije. Sedaj pa poročilo Saifi. Začenjamo z glasovanjem. Prosim, poslanec Kaseni. Glasoval sem za, moj stroj pa ni deloval. Dobro bomo dodali vaš glas k tistim za. Pri meni je sicer delovala naprava, ampak isto velja za me. Dobro, poročilo Saifi v skladu s poenostavljenim postopkom glasujemo o celotnem poročilu, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino smo sprejeli to poročilo. Čestitke kolegi Saifiju. Sedaj pa poročilo Medelčeva. Tudi tukaj po poenostavljenem postopku glasujemo. Kdo je za? Prosim, izvolite. Zapisnik eh, lahko povem, da tudi pri uh, zadnjem glasovanju moja naprava ni delovala. Hvala. Dobro, smo vzeli na znanje in prosim, eh, da tehnika poskrbi za zadeve. Torej, sedaj glasujemo o poročilu Nedelčeve. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke poslanki Nedelčevi. Sedaj pa poročilo Paljadeli. Tudi tukaj bomo jim dvignite roke. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke. Sedaj pa poročilo Lichtenberger, kdo je za? Proti zdržani sprejeto. Čestitke, gospe Lichtenberger. Poročilo poslanca Beleta. Poslanec Belet je prosil za besedo. Non vuole parlare. Ne, ne želite. Yes, Izvolite. Kolegice in kolegi, predsedujoči, naj samo omenim, da je to zelo pomemben signal, ki ga danes Evropski parlament pošilja. Gre za to, da želimo pravzaprav spoštovati dvojni sistem, želimo imeti dovolj možnosti za komercialno oddajanje, pa tudi za javno oddajanje programov. Kar pa je še bolj pomembno, kolegice in kolegi, pred enim letom so nekateri mislili, da se Evropski parlament ne more dogovoriti o tem eh, besedilu, ker bi podprli medijski pluralizem, ampak oni so se zmotili. Zato bi se rad zahvalil predvsem Petri Kamarivet in pa tudi predvsem Doris Pak, ker je ona pravzaprav mati te pobude. Hvala. Grac. Hvala, poslanec Belet. Kdo je za? Opravičujem se, pravi predsedajoči. Glasovali bomo odstavko 22. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 35 po dveh delih. Prvi del, kdo je za? kdo je proti, kdo se je zdržal sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, sedaj glasujemo poimensko po cel, o celotnem poročilu, glasujemo. Konec glasovanja. Velika večina za, čestitam eh, poslanec Beli. Sedaj predlog je resoluciji o e, resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov številka 1325. Predlog spremembe je 2 za, proti je zdržani zavrnjeno. Peti odstavek, poimensko glasujemo, glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 8 po delih prvi del. Drugi del. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 4, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šesti predlog spremembe je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 1, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o celotnem predlogu resoluciji za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj prehajamo. Torej čestitke avtorjem. Sedaj pa prehajamo na področje čebelarstva. Enaki so amadmaji 1, 4, 6, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal sprejeto. Predlog spremembe 2 do 5, ločeni deli, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Dobro, preverjamo. Drugi del. Glasujemo. Da nisem dobro videl prej. Konec glasovanja. Zavrnjeno, tako kot sem samo gotovil. 12. odstavek, 4 deli, prvi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto, tretji del, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto, četrti del, kdo je za, kdo je proti kdo se je zdržal, sprejeto. 16. odstavek, prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal, sprejeto. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 18, dva dela. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava B, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, D, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedmi amantma, uh, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotnem predlogu resolucije s premembami, ki smo jih sedaj sprejeli za, proti, zdržani, sprejeto. Čestitke odboru oziroma komisiji. Poročilo Kolarska Bobinska na poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011. Osmi odstavek za, proti, zdržani, sprejeto ustni amandma uh, kolege Svobode v zvezi s 32. odstavkom. Najlepša hvala. V torek smo glasovali o poročilu RAP, kaj kar zadeva premogovništvo. To je kompromis, morda vam je všeč ali ne, ampak to je sklep parlamenta. Če bi se taj glasovali drugače, pri teh odstavkih, potem to ne bi bilo dobro sprejeto, predvsem komisija to ne bi dobro sprejela. Tako da prvi predlog spremembe ELS-a, da bi tukaj vključili tudi competitive, da bi tako uskladili to s poročilom Rabkaj. Evropski parlament mora saj v enem tednu predstaviti isto stališče, kot ga je posredovala tudi komisija. Hvala. Je kdo med poslancev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 dodaten del, dodatna formulacija v tem predlogu spremembe pa se nanaša samo na določene premogovnike, kjer tukaj govorimo tudi o energetski mešanici v Evropski uniji. Ravno zato ni nobenega razloga, da bi porušili to ravnoteže. Rad bi vas eh, pozval, da glasujete proti temu ustnemu predlogu spremembe. Hvala. Dobro, sedaj ne bomo imeli razprave poslanke in poslanci o tem. Poslanec Svoboda je predstavil ustni amandma. Ali je kdo, ki je proti temu ustnemu amandmaju? Dobro, mislim, da vas je vsaj 40, ki ste proti, torej tega ustnega amandmaja ne bomo sprejeli. Sedaj, uh, amandma ena, kdo je za? proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 1 je zavrnjen. Sedaj prehajamo na 32. odstavek. Odstavek 32. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj bomo poimensko glasovali o 52. odstavku. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 56 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasujemo, glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 63. Eh, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 68 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. 70. Prvi del, kdo je za? Pr 70. Ja, prvi del. Se opravičujem, v besedilu, ki sem ga dobil, sem, je napaka. 79. odstavek, dva dela. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. 70 prvi del pro, za proti zdržani sprejeto. Drugi del za proti zdržani sprejeto. 73 prvi del za proti zdržani sprejeto. Drugi del za proti zdržani sprejeto. 79 prvi del kdo je za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, 88, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Predlogi sprememb 3 in 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Sprejeto. Se štirimi glasovi večine. Dobro, sedaj bomo glasovali o celotnem predlogu poročila po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Prejeto za veliko večino. Čestitke kolegici Kolarski in Bobinski. Sedaj pa konferenca v Cancunu. Amandma 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti eh, odstavek. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 2. Ločeni deli. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Glasujemo. O drugem delu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 15. Kdo je za? 15. Dvigujte roke, sicer se bom ponovno zmotil. 15, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16, kdo je za, proti, vzdržani. Ponovno bomo morali preveriti. Glasujemo. Počasi gre to. Si je blokata la macchina. No. Sprejeto. Tretji amandma za, proti, zdržani. Mm, moralo bi biti zavrnjeno. Sedemnajsti amandma za, proti, zdržani, zavrnjeno. Glasujemo. Verifica. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18. predlog spremembe. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 za, proti, zdržani, sprejeto. Četrti amandma, kdo je za? Dobro, preverjamo predlog smembe 19, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti. Še enkrat bomo preverjali. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen je ta amantma. 15. odstavek, kdo je za? Odstavek 15, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5, po delih. Prvi del, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 20. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 17. Prvi del, kdo je za? Proti. Kdo se je zdržal sprejet? Drugi del, kdo je za? Proti kdo je proti, kdo se je zdržal sprejet. Tretji del, kdo je za, zdrž, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Se questa era la seconda parte. Drugi del. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. To je bil 29. amandma. 23. Prvi del za? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedem. Prvi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Drugi del je brezpredmeten. Amantma 21. Poimensko glasujemo. Glasujmo. Konec glasovanja. sprejet. 27, 22 je amantma. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Kdo je za? Kdo je za? Amantma 23. Proti? Zdržani? Zdi se mi, da je zavrnjen. Preverjamo amandma 23. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. En glas več proti. Zavrnjeno torej. Ne morete si misliti, da je predsedstvo lahko tako učinkovito, verjetno. Amandma 8. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. 24 je amandma za, proti, zdržani, sprejet. 25 za, proti, zdržani, bomo morali preveriti. Amandma 25 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet 26 za, proti, zdržani, zavrnjen. 9 za, proti, zdržani, sprejet. 10 za, proti, zdržani, sprejet. 28, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, bomo morali preverjati. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen drugi del. 11 za, proti, zdržani, zavrnjen. 6 za, proti, zdržani, sprejet. Bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Tokrat sem se pa zmotil. Amantma ena je brezpredmeten, sedaj amantma 27 za. Kdo je za 27? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjen. 31 za. Proti, zdržani, sprejet. 12 za. Proti, zdržani, zavrnjen. 74 za proti, zdržani, sprejet. 13 za, proti, 13 za še enkrat, proti, zdržani, zavrnjen. 30 za, proti, zdržani, zavrnjen. Glasujemo o 30. amantmaju. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o celotnem predlogu te resolucije s spremembami za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Čestitke avtorjem. Zahodna Sahara. Zahodna Sahara. Skupno o predlogu resolucije glasujemo, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal sprejeto čestitke. Ukrajina. Prehajamo na Ukrajino. Četrti predlog spremembo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Poslanec Galer ima ustni predlog spremembe. Izvolite. Hvala predsedojoči pri pripravi rezolucije nismo upoštevali enega dejavnika, ki se je v mestnem času nekoliko spremenil. Leta 2013 eh, je sedaj tudi leto, ko je pravzaprav Ukrajina uradno imenovana kot predsedujoča OVSE-a to bom sedaj prebral v angleščini, to je ta sprememba, ki jo predlagam. Pozivamo ukrajinsko vlado, da upoštevajo zakonodajo o medijski eh, svobodi. To se ni spremenilo, sedaj pa rečemo, da bomo tukaj pravzaprav delovali zelo odločno in a, eh, tako bo Ukrajina bolj kredibilna kot predsedujoča OVSE-ju v letu 2013. Deputati. So poslanke poslanci med vami, ki so proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Dobro. Bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe, osmi odstavek, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tri, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sedmi predlog spremembe za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Začenjamo z glasovanjem poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma številka ena. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in še to z veliko večino. Peti je predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjen. Amantma osem, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Dva, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe devet, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejet. Šest. Kdo je za? Kdo je za šesti predlog spremembe? Dvignite roke. Proti? Zdržani? Preverjamo. Glasujemo o šestem amadmaju. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Kdo je za? proti zdržani. Skupni predlog resolucij je sprejet. Čestitam. Sedaj pa poročilo Žado o mednarodni trgovinski politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb. Amandmana, amandmaja 1 in 2 so avtori omaknili. Gremo naprej. Prvi del. Tri, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. zavrnjen. Drugi odstavek, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Tretji odstavek, prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo tretji odstavek, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Torej drugi del zavrnjen. Odstavek 8. Prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Oprostite, sprejet drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Odstavek 20. Prvi del. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 20. Prvi del. Kdo je za? proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Vidite, zavrnjen. Odstavek 22. Skupina zelenih predlaga ustni predlog spremembe. Prego. Izvolite. Président, uh, Gospod predsednič, predlagamo spremembe konec drugega odstavka, da bi prevent nadomestili z inform in na koncu bi stavek bil naslednji. Na koncu, da se obvesti Evropski parlament o eh, posojilih, ki jih dajo izvodne kreditne agencije in pa Evropska centralna banka, da se s tem prepreči negativni vpliv na okolje. Poslanci, poslanke, je kdo proti temu ustnemu predlogu sprememb? Videti je, da ne. Dobro o 22. odstavku z ustnim eh, prelovom spremembe. Glasujemo za, proti, zdržani sprejeto. 24. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 30. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjen. 31 za. Ne, mislim, da ni treba. Hvala za ta predlog. 32, kdo je? 31 za, proti, stržani, zavrnjen. 33, dva dela. Prvi del za, proti, stržani, sprejeto. Drugi del za, proti, stržani, zavrnjen. 34 za, proti, stržani, zavrnjen. 35 za, proti, zdržani, zavrnjen. 38, poimensko glasujemo. Prosim, glasujemo o 38. odstavku. Konec glasovanja. Za 35 je odstavek je bila prošnja. Sedaj glasujemo o 35. odstavku. Konec glasovanja. Zavrnjen. 38. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 39. Ločena dela. Prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Bomo preverili. Glasujemo. Drugi del, odstavek 39. Konec glasovanja. Zavrnjen. 48, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 49 za? proti zdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. Glasujemo o 49. odstavku. Konec glasovanja. Zavrnjen. 50. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 51 za, proti, zdržani, zavrnjen. 53, dve deli, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. 57, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 58 za, prvi del za, proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. 63 za, proti, zdržani, zavrnjen. 65 za, proti, zdržani, zavrnjen. 71, trije deli, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet, drugi del. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je zavrnjen. Tretji del, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Enajst, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Trinajst, za. Želite enajst preveriti? Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 13. Kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. 14. Za. Proti. Zdržani, zavrnjen. 15. Za. Proti. Zdržani, zavrnjen. Uvodna izjava B. Dva dela. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. C, dva dela. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejet. Drugi del, za? Proti? Zdržani zavrnjen. Vodna izjava D. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjen. Uh, uvodna izjava H za proti zavrnjene. Sedaj bomo glasovali o celotnem predlogu resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za veliko večino. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa poročilo poslanca Dezir. Nismo še končali. Drugi odstavek, trije deli, prvi del, kdo je za? proti, zdržani sprejet, drugi del za, proti, zdržani zavrnjen, tretji del za, proti, zdržani zavrnjen. Tretji odstavek, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 4. Nominalno oziroma poimensko glasujemo. Uh, glasujemo? Konc glasovanja? Sprejeto. Odstavek 20. Po dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je zdržal? Moramo preveriti. Glasujemo. Drugi del 20. odstavka. Konec glasovanja. sprejeta. 25. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32. Poslanec Dezir ima tukaj ustni predlog spremembe. Izvolite, gospod Dezir. Hvala lepa, gospod predsednik. To je sprememba na začetku 32. odstavka v skladu s poročevalci v senci. Predlagamo, da bo prva beseda uh, to explore. Poziva naj preuči znotraj istih uh, uh, forumov uh, izdelavo mednarodne konvencije in ostalo ostane. Je kdo proti? Poslanke poslanci niste proti? Dobro. 32. odstavek, sedaj glasujemo o njem skupaj z ustnim predlogom spremembe poslanca Dezirdo za. Proti, zdržani, sprejeto. 34. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava D. Kdo je za? Proti. Stržani, zavrnjeno. Vodna izjava L. Kdo je za? Proti. Stržani, zavrnjeno. Vodna izjava O. Dva dela. Prvi del. Kdo je za? Proti. Stržani, sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Stržani, zavrnjen. Vodna izjava V. Dva dela. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. Uvodna izjava X, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjena. Sedaj o celotnem predlogu resolucije poimensko glasujemo, glasujte. Konec glasovanja. Velika večina za, čestitam poslancu Dezirju. Še zadnja točka glasovanja predlog resolucije pravila o konkurenci za horizontalno sodelovanje. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije za, proti, prosim. Poslanec Alfano, poslanka Alfano. Funkcione finale, ma non ha funzionato la macchina. Samo tole sem želela reči. Eh, ni delovala moja mašina pri zadnjem glasovanju. Dobro, glasujemo o celotni resoluciji. Ste že glasovali? Se veliko večino za smo o, za pravila o konkurenci za horizontalno sodelovanje. Še enkrat čestitke vsem. Sedaj pa prehajamo na pojasnila oddanih glasov. Beh, perfetto.